Eh, kolegi, naslednja točka na dnevnem redu eh, sta izjavi sveta in komisije, napredek pri preseljevanju zapornikov iz Guantanama in zapiranje Guantanama. In eh, najprej dajem besedo svetu, gospod minister. President. Hvala, gospa predsedujoča. Kot veste, je Evropska unija z zadovoljstvom sprejela obljubo predsednika Obama, da bo zaprl zaporniški center v Guantanamu. To je izjavil v svojem govoru, ko je prevzel svoje predsedniške dožnosti. In to je Evropska unija in njene države članice tudi pozdravila v skupni izjavi. 15. junija lansko leto. Mi smo pristaši tega, da je treba vedno spoštovati zakonitost in človekove pravice in Združene države v tej izjavi pravijo, da to pomeni, da tudi center v Guantanamo ne more ostati odprt. Po drugi strani pa je to postal eden izmed propagandnih izgovorov, ki ga je izrabila Al-Kaida. Res je, da se je razmišljalo o enoletnem obdobju za zaprtje Guantanama in da se je to obdobje že izteklo. Res pa je tudi, da so se pojavile težave. Lahko bi jih našteli nekaj za primer in sicer to, da se se nekdani zaporniki izjemna ne bi mogli takoj vrniti v svojo državo, to je eden takih primerov. Hkrati pa tudi opažamo, da je to zelo kontroverzna tema tudi znotraj Združenih držav, čeprav seveda pozdravljamo to, da predsednik Obama znotraj ameriške administracije ustraja pri svojemu namenu, da bi zaprl Guantanamo kljub uh, nasprotovanju znotraj kongresa in tudi kljub nasprotovanju nekaterih znotraj skupine demokratov. Nekateri zaporniki v Guantanamo so tudi že bili izpuščeni iz Guantanama, naprimer Jalit Sahid Mohamed, ki se mu bo sodilo v Združenih državah in ki je obsojen za udeležbo pri organizaciji atentatov 11. septembra. Zato smo bili mi v naših stikih z družnimi državami vedno zelo jasni. In tudi nedavno ob obisku posebnega odposlanca Združenih držav Dana Frita v Bruslju, ki je bil tudi odgovoren za odnose med Združenimi državami in Evropsko unijo in ki je sedaj odgovoren za vodenje zapiranja Guantanama je v okviru dialoga o človekovih pravicah, ki ga redno vodimo s Združenimi državami, iz, na tem njegovem obisku bila torej, izražena zaskrbljenost Evropske unije zato, ker se podaljšuje obstoj Guantanama, ker se zavlačuje za zaprtjem tega zaporniškega centra in hkrati smo izrazili zaskrbljenost zaradi ohranjanja smrtne kazni v Združenih državah Amerike. Slišali smo tudi poročila nekaterih članov parlamenta v zvezi s čezatlantskim dialogom in tudi vi se zauzemate za iste načela, za kakršne se zauzemamo mi. Mi menimo, da je Evropska unija izpolnila dogovor z združenimi državami in sicer, kot sem omenil že prej, da so nekatere države članice pripravljene sprejeti zapornike iz Guantanama, torej osebe, ki so bile tam zaprte in nekatere države so to tudi že storile. In številka, ki jo lahko podamo v tem trenutku sicer evropske države, ki so skupaj s Švico že izrazile pripravljenost za eh, sprejetje zapornikov iz Guantanama, so skupno v številu 16 približno. In seveda odločitev o sprejetju teh zapornikov je v rokah samih držav članic. Uh, V imenu Evropske unije smo seveda izrazili željo in pripravljenost pomagati združnim državam. Vedno smo govorili, da bi bilo dobro to zapreti, da je obstoj tega centra v nasprotju z najosnovnejšimi človekovimi pravicami in zato mora Evropska unija tudi sodelovati z druženimi državami, zato da zagotovi tukaj spoštovanje človekovih pravic. Vendar pa seveda vsaka država lahko suvereno in neodvisno, samostojno sprejme odločitev o tem, ali je pripravljena sprijeti te zapornike ali ne. In lahko lahko sedaj povemo še to, da v tem centru je bilo 242 zapornikov, ko je predsednik Obama prišel na oblast in da jih je 44 v tem času že zapustilo ta center. Seveda pa obstoj tega zapora predstavlja resne težave tudi z, v čezatlantskih odnosov. tukaj gre tudi za vprašanje, da se takš, kaj takšnega v prihodnosti ne sme več ponoviti. To odločitev mora sprijeti in se v tem jasno izraziti predvsem ameriška administracija in Evropska unija mora tukaj tudi jasno izreči svojo politiko, svoje politično stališče glede Guantanama. Tudi to je jasno zapisano v skupni izjavi Evropske unije in Združenih državah, da želimo določiti nekaj skupnih načel, ki bodo predstavljala skupne referenčne točke pri našem skupnem boju proti terorizmu. Kot Evropska unija smo povsem zainteresirani za zaprtje zaporniškega centra v Guantanamu in zadovoljni smo, da predsednik Obama ustraja pri zavezi v zvezi s tem, ki jo je podal ob prevzemu. Hvala, gospod eh, minister, v imenu komisije, gospod Samecki. Gospa eh, predsedujoča, eh, Eh, Evropska komisija je stalno pozivala k zaprtju, eh, k zaprtju Guantanama. In eh, kot je minister že povedal, je Evropska unija eh, tudi sprejela poseben okvir eh, v podporo zaprtju Guantanama. Najprej gre za sklepa iz junija 2009 in pa priložene informacije o mehanizmu izmenjave in pa skupna izjava Evropske unije članicam in ZDA o zapiranju zapora v Guantanamu. Guantana iz 16. Eh, junija 2009. Eh, sklepi sveta eh, jasno kažejo na to, da so odločitve oziroma sklepi, ki se nanašajo na sprejemanje zapornikom, da to spada v pristojnosti države, ki jih bodo sprejele. In bivši Eh, zaporniki bi imeli eh, dostop tudi do rehabilitacijskih eh, ukrepov v skladu z nacionalno zakonodajo. Poleg teh izjav, ki se nanaša na zapiranje Guantanama, je predsednik sveta pisal 16. junija lani so predsedniku posebne delovne skupine, ameriške delovne skupine in tu je Evropska unija opozorila tudi na neuradni dokument, ki se nanaša nanaša na boj proti terorizem in ki vsebuje nedvoumne izjave eh, glede jamstev, se pravi dostop do sodišča, potem vse tisto, kar se nanaša na aretacijo, na preprečevanje mučenja. In eh, potem se je o tem podrobno razpravljalo v okviru dialoga in eh, komisija meni, da so ta jamstva pomembna za te dialoge, eh, kajti to prispeva k boljšemu razumevanju tega, kako je potrebno boj proti terorizmu spoštovati vladovino pravo in mednarodno pravo vključno tudi eh, z eh, pravom eh, na področju človekovih pravic in humanitarnom pravom. Kot sem že omenil, Evropska unija nasprotuje smrtni kazni in je že večkrat posegla pri, tre, pri tretjih državah, vključno z IDA, da bi, se, tega, da bi to pre, preprečala. In v primeru, ko bi prišlo do, torej do take visoke kazni. In eh, komisija tudi eh, ugotavlja eh, in pozdravlja, torej pozdravlja namene predsednika Obame na tem področju. Sedaj pa govornikov v imenu političnih skupin. Prvi bo gospod Salafranka za dve minuti v imeni EPP-ja. Gospa predsedujoča, gospod predstavnik sveta, gospod komisar. Naj povem, da mi zadovolj se sprejemamo to, da se je Evropska unija v več resolucijah zauzela svoje stališče glede zaprtja centra v Guantanamo. Predsednik Obama se je tudi zauzel za to, da bo v enem letu zaprl ta center. Ampak 21. januarja se je ta enoletni rok iztekel in to kaže, da zelo pogosto politika ne uspe izpolniti obljub, ki jih je podala. In uh, osebni predstavnik uh, Eh, predsednika Obame je bil tudi na obisku v Evropski uniji, sestal se je z našim predsednikom in nas prosil za naše sodelovanje in solidarnost pri izpolnjevanju cele vrste mm, zavez, ki so jih eh, prevzeli. In seveda Evropska unija in naša komisija, naši komisarji lahko z združenimi državami Eh, sodelujejo, vendar na podlagi zavez in sprejetih dogovorov z našimi državami članicami. In pri tem so nekatere države članice, med njimi tudi naša država, ponudile svoje sodelovanje in zato bi želel vprašati predstavnika španskega predsedstva Evropske unije, ali nameravate sprejeti kakšen dodaten ukrep za to, da bolj uskladite uh, odziv držav članic na problem, ki se je pojavil v zvezi z jemnom. Ali nameravate se obrniti na notranje ministre in ministre za pravosodje držav članic, zato da se pripravi nek skupen odgovor na to težavo? In potem pri teh nekaj več kot 190 zapornikih, ki so še v Guantanamu. Kaj bo z njimi? Nekateri bodo poslani v svoje države izvore, nekateri bodo morali na sojenje na lastnih sodiščih, vendar pa nekateri so pa taki, za katere ni do, dovolj dobrih dokazov, da uh, Ehm, se jim začne soditi, vendar pa je njihov indeks nevarnosti tako visok, da se Združene države ne morejo odločiti za njihovo izpustitev. In zato sprašujem, kaj nameravate storiti s temi približno 50 osebami, za katere Združene države še niso našle rešitve. Minutes. Hvala se da pa gospod Gomez za dve minuti. To, za kar se je odločila uh, Buševa administracija, torej za odprtje Guantanama, ne bi bilo možno, če ne bi na tiho se s tem strinjala tudi Evropska unija. In pri boju proti terorizmu in pri zauzemanju za naš eh, šengenski prostor, vse to kaže, da tudi Evropska unija mora ponuditi nek kolektivni in koherenten odgovor na vprašanje zapornikov v Guantanami. Uh, Zato je šokantno, da veliko število držav je v času Buševe administracije, Nemčija, Pol Polska in še nekatere druge države sodelovali z Združenimi državami in imele tajna um, in omogočila tajno pristajanje in prevažanje zapornikov preko svojega ozemlja. Torej, sedaj gotovo se moramo vprašati o tem, da potrebujemo neko skupno, usklajeno politiko in da moramo res vzpostaviti in izvajati pravo evropsko strategijo za rešitev problema Guantanama, predvsem tako, da bomo omogočili socialno vključevanje izpuščenih zapornikov ter jim omogočili tudi združevanje s njihovimi družinami. Naša država, Portugalska, bi lahko bila ena prvih, ki bi ponudila pomoč Obamovi administraciji, saj sedaj že sprejemamo na naše ozemlje osebe, ki so eh, nepravično utrpeli zaradi svojega zaprtja v Guantanamu. Hvala za Alde, gospa Srhlatvrt. Hvala. Nekatere vlade v Evropi so aktivno sodelovali pri izrednih transferih, pri skrivnih zaporih, druge so jih podpirale, druge so se pretvarjale, da tega ne vidijo. To pomeni, da to ni bilo nekaj, kar bi se dogajalo tam čez. To je eden od razlog, zakaj smo še vse čas zainteresirani in zakaj spremljamo zapiranje Guantanama. Še vedno pozdravljamo napoved predsednika Obama. Razumemo težave pri Eh, reševanju vse tež, zmede in težav, ki jih je pustil gospod Bush, ampak dejansko je frustrirajoče, da je tam še vedno več kot 190 ljudi. Prav tako pozdravljamo zvezdno sojenje za ljudi kot je šejk eh, Mohamed, da bi lahko dejansko obsodili ljudi. Pozivali bomo ZDA naj, in vlade naj prevzamejo več, eh, pos, več um, zapornikov zaradi solidarnosti in tudi zaradi tega, ker so so krive. In prav tako bomo tukaj pomagali. Seveda bi lahko ZDA tudi našle dom za 17 zapornikov, ki smo jih sedaj pripravljeni prevzeti mi. Šeka Amer je oseba, ki ima štiri otroke v ZDA v Angliji in že več let mora uh, Eh, biti v neke vrste vicah v ZDA. Morda ga hoče ZDA poslati v njegovo domovido v Saudsko Arabijo. On pa je bil priča mučanja drugih in njega samega. Mučili so ga tajni agenti, tako ZDA kot tudi drugi tajni agenti, tako da bi to, s tem lahko pravzaprav preprečili njegovo pričanje pred uh, sodišči Združenega kraljestva. Uh, smo proti vojaškim komisijam in drugim vrstam zlorab. Evropa pa more tudi na svoji strani storiti več, da se ta problem reši. Sedaj po imenu srebrnih. Gospa Hautala, za minuto in pol izvolite, gospa. Hvala lepa, gospa predsednica. Predsedujoči sveta, omenili ste više predstavnike administracije SDA, ki so se tudi sestajali s poslanci v Bruslju. Seveda ima lahko parlament ključno vlogo pri spodbujanju držav članic, da zazamajo enovit pristop k zapiranju Guantanama. Jasno je, da Guantanamo še naprej ostaja močen simbol ne pravičnosti in v interesu Evrope je, da se zapre. Izrazili smo danes popovdan tudi naše mnenje, ki je eh, mnenje, ki ga Evropski parlament redno izraža tudi prek resoluciji. Američanom smo rekli, da se nočemo pogovarjali le o tem, kje se bodo namestili zaporniki iz Guantanama. Pogovarjati se eh, želimo za ZDA tudi o njihovi politiki na področju zaporniških centrov in Eh, kriminalnega prava, kajti tudi tam bi morali spoštovati pravno državo. Upam, predsedujoči, da boste ta naša mnenja vzeli resno in da boste imeli potrebne razprave z ZDA prek dialoga, ki ste jih omenili. Na zadnje, gospa predsedujoča, bi omenila tudi dejstvo, da mora Evropa tudi sama pri sebi narediti red, ko gre za nezakoniti pripor. Uh, delati moramo še naprej na področju, na katerem delamo, kajti Evropska unija še ni osvetlila vloge držav članic pri tem vprašanju nezakonitih pridržanja in, in uh, zaporov na našem področju. Sedaj pa gospod uh, Črnecki za EKR za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. glede na to, kar je pravkar povedala gospa Hautala, moram reči, da ne obstajajo trdni dokazi, ki bi kazali na obstoj kakršnih koli skrivnih zaporov ali pripornih centrov v Evropi, vsaj kar zadeva polskene. Če se vrnem na vprašanje Guantanama. pomembno je, da o tem govorimo v času, ko je, ko vidimo, da eh, v Ameriki Obamovo administracijo. Vidimo, da tukaj ne gre le za proizvod in za rezultat groznih politik eh, Georgea eh, Busha juniorja. Gre za veke več. To govorim zaradi tega, kaj ti predstavnik um, španske vlade kot um, predstavnik predsedojoče države govori o trenutnem ameriškem stališču. Prav tako bi vas opomnil, gospe in gospodje, da je dobro, da Evropska unija govori o vprašanju žrtev terorizma. Prav tako boste sprejeli vprašanje gospe Hautala. pani przewodnicząca gospa predsedujoča Skliceval sem se le na to, kar je rekla kolegica iz zelenih. Izpro, izvolite, gospa Hautala. Gospa predsedujoča. Gospod Črnecki morda ne ve, da je 22. decembra 2009 Evropska vlada prvič priznala, da je gostila priporni center te vrste. Odbor Litovskega parlamenta je izrazil, da je delovala to vrstna zaporna um, zaporni objekt kot del proti terorističnega boja. Torej je ta vlada vsekakor podala to vrstno izjavo. Ali se želite odzvati na to izjavo? Najlepša hvala za to pripombo. Vendar pa bi vas želel opozoriti, da sem jaz predstavnik Polske, ne pa Litve. Hvala. Naslednji govornik je gospod Šolc iz skupine Guje za eno minuto. Eh, gospa predsednica kolegice in kolegi izredno pozdravljam da se evropski parlament znova ukvarja s temo neobhodnega zaprtja mučilnice v Guantanamo in znova se pridružujem tistim stališčem kolegic, ki zahtevajo to, da države, članice in Evropa tukaj takoj ukrepajo. In resno je to vprašanje in problem transatlantskega sodelovanja. Skoraj da 800 ljudi iz raznoličkih držav je bilo tam zlorabljenih, bili so zadrževani tam brez obtož, brez obsode, brez procesa. Uh, gre za strašne zlorabe, ki, eh, so, katerim so bili ti zaporniki podvrženi. To, da se večina držav članic iz Evropske unije še zdaj upira temu, da bi izkazale pripravljenost, da bi sprejele iz, eh, zapornike iz eh, Guantanama, je sramota in pozivam komisijo naj to temo znova odpre v pogovorih z, s svetom, kajti gre za skupno odgovornost evropskih državljanov, kajti te evropske države so sodelovale pri zapiranju eh, zapornikov v Guantanamo. To, da se je Guantanamo izkoriščal za mučenje, je pravzaprav eh, kršitev, močna kršitev mednarodnega prava in morda bi lahko Lady Ashton raziskala tudi vzroke za to in s tem pravzaprav obravnavala to sramoto, kateri smo bili vsi priče. V imenu EFD, gospod Natra, za eno minuto. Hvala, gospa predsednica. Prihajam z West Midlands, kjer je kjer so, odkudar so tisti talibani, ki so bili tudi zadržani v Guantanamu. Uh, nasprotujem temu, da se ljudje spreme in prevzame iz ene države v drugo državo in se tam sodi. To ni tuj proces, gre, gre za napad na demokratičnost, na, odborno, na odgovornost in na, na eh, človekove pravice. Lahko vam podam cel spisek britanskih državljanov, ki so bili zaprti na ta način v neprimernih in bednih ječah, ne strani CIA in njenega programa, temveč strani držav članic Evropske unije s pomočjo Evropskega naloga za zaprtje, ki ga je ustvarila ta parlament, ki ga je ustvarila Evropska unija. Torej, preden obtožujemo ZDA, si poglejme. Poglejmo v ogledalo in, poglej, in si priznajmo, da smo tudi sami hinavci kot eh, samostojni poslanec. Gospod Obermajer, za eno minuto. Gospa predsednica, zaprtje Guantanamo je vsekakor signal za to, da ZDA kršitev človekovih pravic uh, hočejo pri njih uh, končati v sklopu boja proti terorizmu. To pozdravljam. Slovaška in druge države članice so že um, pri, sklenile, da bodo sprejele določene zapornike. Uh, zaradi Schengna pa bo ena, ena, vsaka oseba lahko seveda potovala med vsemi državami članicami Evropske unije. Tri stvari je treba razjasniti. Prvi, zagotovo treba je pojasniti, kakšno je to tveganje za državo sprejemnico, potem je treba povezati tudi, kakšna je povezava med zapornikom in dotično državo eh, članico in tudi treba je preveriti, zakaj določene osebe ni mogoče poslati v njegovo lastno domovino, državo izvora. Sedaj pa posamezni govorniki, najprej gospod Kueljo za dve minuti. Dobrigad, Hvala. Hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar, gospod predstavnik sveta. Guantanamo je ustanovil Bush in s tem je kršil mednarodne konvencije, kot naprimer konvencijo o preprečevanju nasilja in mučenja. S tem so kršili spoštovanje človekovih pravic, tudi s tem, da so zapirali nedolžne ljudi in jih v tem središču mučili. Zato morajo Združene države prevzeti tukaj tudi moralno obveznost pri boju proti terorizmu. Predsednik Obama je že prvi dan, ko je zauzel svoje mesto v Beli hiši, sprejel odločitev o prenehanju vojaškega delovanja in o zaprtju Guantanama, vendar pa mu to še ni uspelo tudi zaradi premalo sodelovanja znotraj ameriškega kongresa. V dialogu z predstavnikom za čezatlantske odnose smo se dogovorili o tem, da je treba zapreti ta zapor sramote v Guantanamu. In kot je povedal že gospod Salafranka, Številne države članice so se zauzele za sodelovanje in obljubile, da bodo sprijele zapornike na svojem ozemlje. Francija, Portugalska, Španija, Mačarska, Belgija in še nekatere druge. In to odločitev so sprijele na podlagi sodelovanja znotraj Evropske unije, Evropske unije, v kateri velja svoboda gibanja znotraj njenih meja. In zato, gospod komisar, v zvezi s to situacijo, ki smo ji priča v Združenih državah, vas sprašujem, kaj mislite, da lahko Evropska unija še stori za to, da jim pomaga? Kaj lahko še storimo, česar še nismo storili? In kaj je to, kar Evropske unije otežuje in onemogoča eh, ponujanje pomoči? Hvala, gospa Muniz Deurki, za dve minuti. Hvala, predsedujoča. Guantanamo je pravna in človek, pravni in člo, eh, človeški primer za kršenje pravic. Bush je s tem prekršil mednarodne konvencije in pokazal absolutno nespoštovanje do mednarodnega prava. In Obama je kot eno svojih prvih odločitev oznanil zaprtje Guantanama, pri tem je pokazal veliko poguma in skušal tudi oprati podobo Združenih držav v svetu. Vendar pa rok, ki si ga je določil in sicer, da bo v enem letu zaprl Guantanamo, tega roka ni mogel spoštovati, tako da v Guantanamo še sedaj je še sedaj zaprtih 192 zapornikov čezatlantska strategija, ki jo vodimo z družbenimi državami, mora nuditi podporo in pomoč predsedniku Obami pri eh, tej namiri. In tako kot smo to zapisali tudi v skupni izjavi iz 15. junija. Eh, in tako kot smo to dokazali z izrazom pripravljenosti sprejetja guantanamskih zapornikov na našem ozemlju. Vendar pa mora tukaj Evropska unija dejansko dokazati podporo eh, tej odločitvi in Evropski parlament mora to še posebej poudariti, saj smo to eh, storili že ob več priložnostih, še zlasti naša socialistična stranka. Tukaj gre predvsem za vprašanje 50 zapornikov, kam z njimi in kako rešiti njihovo eh, situacijo države, ki so pridružene šengenskemu prostoru eh, in ki so se zavezali, da si bodo izmenjevali podatke ter prakso pri obravnavanju našega ozemlja, morajo se zavzeti tudi za te zapornike. Gospod Vajgl. Obema predstavnikoma sveta in komisije za proaktivno stališče glede Guantanamo. Guantanamo je, je anomalija, in je sramota od prvega dne odkar so odprli eh, ta zapor. Eh, mogoče je bilo najti nekaj več razumevanja v času po šoku enajst septembra eh, vendar od tedaj so minila leta sramota se nadaljuje in v bistvu se nadaljuje blamaža vseh nas ki verjamemo v vrednote zahodne civilizacije kot je spoštovanje človekovih pravic in pravna država. danes zjutraj sem slučajno prebral eno web stran eh, organizacije ki je vladna organizacija imenuje se joint task force guantanamo človek bi se nasmejal če ne bi bilo preveč žalostno kako opisujejo razmere na guantnamu kot hotel eh, eh, s petimi zvezdicami in z vsem potrebnim komforjem tako da mislim da je čas za to da pozovemo gospod obama zaprite to sramoto in nam prihranite očitek dvoličnosti. Gospa Flotra, eno minuto. Hvala lepa. Tudi jaz si želim, da bi eh, vzpostavili vse, kar je potrebno, da bi države končno sprejele svojo odgovornost. Eh, tu eh, so ljudje, ki so bili žrtve. In eh, vendar pa se s tem še ne konča eh, celotno to vprašanje, eh, vprašanje eh, kaj ti v ZDA se pravi, eh, eh pravijo naprimer proti eh, tistim, ki se borijo proti terorizmu. Eh, Eh, in pa v Evropi eh, pa ti zaporniki niso padli z neba. In eh, tudi gospa Hautala je pravilno govorila. Že 22. decembra, naprimer, je bilo rečeno, to lahko služi kot primer, vendar niso bili sprejeti sklepi glede nezakonitih praks tudi na evropskem tlu. In zato je potrebno potegniti vse potrebne zaključke zaradi te nezakonite prakse, ki je omogočila, da Guantanamo eh, obstaja in sicer ob vedenju tega. Hvala. Tu je sedaj uh, nekaj zaprosil za besedo v okviru uh, Catch the Eye in mislim, da lahko spregovorijo vsi, če se boste držali časa za govor. Gospa, da ti bo prva. madame la présidente hvala gospa predsedujoča eh, najprej eh, pred nedavnim smo zvedeli eh, da je zapor v Guantanamu in da se ta zapor ne bo zaprl kot je bilo predvideno vendar do leta 2013 in če je prišlo do te zamude potem smo lahko vsaj to zadovoljni da se to ni prekinilo. Ne moremo na eni strani kritizirati, cela leta kritizirati ZDA glede Guantanama, se istočasno pa eh, ne pokazati dovolj velike pripravljenosti, da jim pomagamo razrešiti ta problem. In eh, ameriški eh, torej ameriški minister za pravosodje mi je govoril tudi o pripravljenosti, da o pripravljenosti evropskih držav, da jim pomagajo zapreti eh, ta zapor. In eh, potrebno eh, je torej zagotoviti koordinacijo teh prizadevanj in skratka za to, da bi se to naredilo, kajti to kritiziramo že več let. Gospa Navatalova, eno minuto. Ďakujem vám pekne. Prečo má Európska únia znášať dôsledky americkej politiky? Hvala za besedo, gospa predsedujúča. Sprašujem se, zakaj bi Evropska unija morala plačati ceno ameriške politike? Ameriški predsednik je, ko je obljubil med kampanjo, da se bo soočil s temi težavami, bil deležen velike podpore. Mi smo nekako stali ob strani, so nekateri govorili, ampak priznati moramo, da smo mi bili del te zgodbe. Evropska unija je del globaliziranega sveta in svet nikakor ni zadovoljen z našim početjem. Lahko povem, da moramo skupaj rešiti težave pri boju s terorizmom. Povezati se moramo z američani in posvetiti se moramo predvsem preventivi. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo pomoč tem ljudem, da se ponovno vključijo v družbo. Postati morajo del vsakdanjega življenja s svojo družino. Hvala. Gospod Romeva Rueda je naslednji na mojem seznamu, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Naj poudarim en vidik. Gospa Flotri je o tem že govorila. Nujno je, da zagotovimo pomoč administraciji Baracka Obame in da se zapre Guantanamo. To je bistvenega pomena in zato smo si vedno znova prizadevali. Zagotoviti moramo pomoč Združenim državam Amerike. In pri tem je nujno potrebno, da sprejmemo tiste ljudi, za katere to od nas zahteva administracija Baracka Obame. Vendar pa se moramo zavedati še ene zadeve. Zakaj se je to pravzaprav zgodilo? zaradi evropskih trendov, zaradi premikov in tudi mi moramo prevzeti svoj delež odgovornosti. Pomagati moramo združenim državam, da zapremo Guantanamo. To je ne nazadnje evropska odgovornost, že kar nekaj časa in to odgovornost moramo sprejeti. Mi pa smo gledali nekako v stran, nismo se soočili s temi težavami. Portugalski premije se je že oglasil s tem v zvezi in ko je predsedoval Evropske, Evropski uniji, je pravzaprav zagotovil podporo prišlo je do preletov in tega ne moramo zagotoviti. Gospod Papa Nikolu. Najlepša hvala. Vsi se seveda strinjamo in eh, popolnoma prav imate, ko pravite, da moramo podpreti odločitev Združene, Združenih držav Amerike in da moramo zapreti zapor v Guantanamo. Evropska unija je tista, ki mora sprejeti omenjene pripornike. Zagrešili smo veliko napako, veliko napako so zagrešile tudi ZDA, ko so se borile proti terorizmu. Vedeti tudi moramo, da to vrstnih eh, napak ne smemo več ponavljati v prihodnosti. Evropska unija je tista, ki nikakor ne sme podpirati ZDA pri teh projektih. Prejeli smo poročilo pred nekaj meseci in tukaj še vedno piše, da evropske države sodelujejo, recimo Poljska, Združeno kraljestvo in Romunija so eksplicitno navedene. Tako da ne smemo reči, eh, da bi Guantanamo morali zapreti, istočasno pa tudi sprememo takšne politike Evropske unije, ki eh, niso rešitev problema, ampak k temu prispevajo. Gospod Pastamka, najlepša hvala. Moji predgovorniki so tej zadevi že govorili. In rekli so, da je prišlo do nezakonitih eh, zaporov, da se je to pojavilo tudi na Polskem in v Romuniji. Sem Poljak in moram reči, da ni prepričljivih dokazov, ki bi govorili, da je do tega res prišlo. To je prva opaska, potem pa še druga. Mislim, da se vsi strinjamo v tej sobi, ko pravimo, da bi morali Guantanamo zapreti. Ampak eh, lahko tudi ugotovimo, da bo ta zadeva zelo kompleksna. Težko bomo kar odpravili Guantanamo, kaj ne bi storili. Sprašujem se, kaj se je zgodilo, ali je prišlo do konkretnih sprememb, kar zadeva zdrževanje eh, zapornikov in tudi za zasliševanje. Kar nekaj metod se je tukaj uporabilo. In eh, ljudje niso mogli spati dolge noči, zadrževali so jih in mučili. Kaj se je zgodilo s temi tehnikami, Gospa Morvai je zadnja na mojem seznamu, izvolite. Örülök annak, hogy eh, képviselőtársai mennyire föl... Najlepša hvala. Res sem zadovoljna, kar so mnogi kolegi in kolegice izrazili zaskrbljenost, kar je prišlo do takšnega kršenja človekovih pravic v imenu boja proti terorizmu. Razočarani smo in šokirani smo, ampak eh, lahko smo resni, lahko se resno odzovemo samo takrat, eh, če sprejmemo konkretne ukrepe, če se res eh, zavežemo, da bomo te težave odpravili, recimo eh, Guantanamo ali pa tudi eh, drugi zapori, ki so se odprli v Evropi, morajo biti predmet pregona. 12 političnih zapornikov imamo in sedaj so v predkazenskem postopku v moji državi. In vedno prihaja do kršitve človekovih pravic. To se dogaja eno leto, isto kot to velja za Guantanamo. Zdaj, kolegice in kolegi, sprašujem vas eno zadevo. Kdo dvigne roko in kdo bi želel resno obravnavati to problematiko? Kdo želi, da se spremejo ukrepi, da preiščemo zadeve? Kdo je tisti, ki to podpira? Prosim, da se odzovete. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa se bo odzval gospod minister, ki trenutno predseduje svetu. Izvolite. <clears throat> Najlepša hvala za besedo, gospa predsedujoča. Dovolite mi, da se najprej navežem na dve zelo praktični zadevi. Gospod Salafranka in gospod Šolc sta o tej zadevi govorila najprej v zvezi z jemno. Mislim, da še nismo sprejeli konkretnih odločitev v zvezi z našo politiko, ki jo imamo dojemna. Nismo rekli, da obstaja povezava z zaporniki, ki so v Jemnu in tistimi, ki so v Guantanamo. Kar zdiva razmere v Jemnu. Prvi svet je sprejel zelo konkretne sklepe, to je bil sklep ministrov za zunanje in splošne zadeve. To je bil prvi eh, zgodovinski svet, to je potekalo 25. januarja, to je bil tudi edini svet in takrat smo sprejeli resolucijo. V tej resoluciji pa smo jih pozvali, da naj izvedajo proces političnih reform. Nismo pa se konkretno sklicevali na vprašanje Guantanama. Ravno zato podpiramo takšne sklepe in kot veste, je konferenca potekala v Londonu 27. januarja. Kar pa zadeva sklic gospoda Šolca, ko je govoril o razmerah v Guantanamu, ko je govoril o tem, da bi spremenili status tega teritorija, to izhaja iz mednarodne pogodbe, ki sta jo sklenili ZDA in Kuba. To so naredili leta 1903, tako da gre za popolnoma bilateralno zadevo med obema državama. Verjamem, da obstaja splošen dogovor, ki pravi, da je zapor v eh, Guantanamu takšen, da se kršijo človekove pravice in eh, tega ne smemo sprejeti. Ne želimo, da se to ponovi. Evropska unija se je kritično odzvala in ravno zato želimo sodelovati s predsednikom Obamo. Predsednik Obama je sprejel odločitev, da se mora Guantanamo zapreti. Ne samo to. Poleg tega so pregledali, eh, kakšna bo politika na področju kaznilnic in zapora v ZDA. Govorili so o tem, da obstaja potreba, da se Guantanamo zapre zaradi resnih kršitev človekovih pravic. Poleg tega pa se mi zdi, da dejstvo, da v drugih eh, delih sveta prihaja do kršitev človekovih pravic oziroma tudi v Evropi smo priča temu fenomenu. To pa nikakor ne pomeni, da ne bi smeli biti kritični in seveda si moramo prizadevati za to, da se to več ne ponovi. In strinjam se tudi s predhodnimi govorniki, ki so to ugotovili, ker so rekli, da v Evropski uniji ni podobne zgodbe kot je Guantanamo. Evropska unija in ZDA sta poglobljeno sodelovala pri tej problematiki. Ne vas spomnim, da 15. junija 2009 smo objavili izjavo, kjer sta obe strani, torej Evropska unija in ZDA, sprejeli odločitev, da boste pri tem sodelovali. Rekli sta, da se boste poglobljeno posvetili problematiki človekovih pravic v boju proti terorizmu. Človekove pravice so kršili v Guantanamu, istočasno pa smo se tudi strinjali, da je boj proti terorizmu problematika, pri kateri se moramo nujno posvetiti zakonitosti in človekovim pravicam. Pomembno je tudi, da še naprej vodimo to vrstno politiko in tukaj se strinjam gospodom Koelom, ki je govoril o tem, da mora Evropska unija sodelovati, tako da upošteva omenjena načela. Ampak tukaj ne gre zgolj in samo za to, da je ZDA sprejela odločitev, da se Guantanamo zapre obstaja kar nekaj problemov in o tem sem govoril že uvodoma. Poleg tega se moramo tudi zavedati, da predsednik Obama je rekel, da bo sedaj prekinil to prakso iz preteklosti. Obrnil je nov list v zgodovini. To ne velja samo za Guantanamo, ampak tudi za vse podobne prakse. Verjamem, da je govoril iskreno. Če pa si sedaj pogledamo predanost predsednika Obame vidimo, da je dejansko rekel ne politiki CIA, kjer so organizirali priporne inštitucije in rekel je tudi, da moramo vse vnesti v registr Rdečega križa. Poleg tega je zadovoljivo rešil problematiko zasliševalnih tehnik, tehnike so uporabljali zasliševalci v okviru CIA. Preiskovalci ne smejo več mučiti zapornike in ne smejo več uporabljati teh tehnik v zaprtih prostorih. Ravno tako je odprl nov list v tej zgodovinski knjigi. Poleg tega je pregledal politiko premestitve in preletov in želel je poskrbeti za to, da se spoštuje mednarodna zakonodaja. Zelo veseli smo zaradi tovrstnih ukrepov in eh, to smo podarili tudi v skupni izjavi. Verjamem, da je prišlo do bistvenih sprememb, kar zadeva politiko ZDA na področju zasliševanja, priprtja in tudi ostalih podobnih tehnik in tehnologij v boju proti terorizmu. Ravno zato smo izredno v tej izjavi povdarili, da smo vzeli na znanje predanost ZDA, da ponovno preveri vse točke, ki so povezane z varnostjo. Ravno tako bodo zelo poglobljeno preverili vse politike in predsednik Obama se je zavezal, da bo to spoštoval. Verjamem, da moramo takšen pristop pozdraviti in jasno je, da moramo v ZDA pri tem sodelovati. Gospa Munjes se je pravzaprav sklicevala na to, ko je rekla, da moramo sodelovati z našo partnerico v ZDA. Evropska unija je kritično naravnana do Guantanama. Sodelovati moramo, ampak upoštevati moramo dve omejitvi. Najprej tiste omejitve, ki zadevajo ZDA. Ob koncu pa se zastavlja tudi vprašanje ameriške zakonodaje in oni so seveda suvereni. Potem pa je tukaj še ena omejitev. In sicer države članice Evropske unije morajo reči, ali lahko te zapornike sprejmejo ali ne. To so zaporniki iz Guantanama. Stališče sveta je, da naj bi sodelovali. Rekli smo, da naj bi to vrstno sodelovanje spodbudili, istočasno pa naj bi spoštovali varnost upoštevali naj bi varnost in eh, to pravico do varnosti ima vsak državljan in vsaka država. To moramo upoštevati. Sodelovanje, kot je že rekla gospa Gomez, sodelovanje med ZDA na eni strani in EU na drugi. Istočasno pa moramo zagotoviti sodelovanje na ravni Evropske unije. Med sebojno moramo sodelovati, voditi moramo dialog. Poleg tega pa je del dialoga tudi to, da upoštevamo tematiko, ki, stoj, ki ste jo omenili že drugi. Zdaj, govorili ste o statusu žrtev. To je bistven vidik dialoga in temu se moramo osvetiti skupaj v sodelovanju z ZDA. Spomniti se moramo, da gre za ljudi, gre za žrtve turističnih napadov in tudi tega ne smemo spregledati. Verjamem, da se bomo morali temu posvetiti še v prihodnosti. Kakorkoli že, kot sem že rekel, še naprej moramo voditi poglobljen dialog z ZDA, kar zadeva to problematiko. Naj zaključim in povem naslednje. Evropska unija je sprejela jasno stališče, kar zadeva Guantanamo. Naše stališče je, da se Guantanamo mora zapreti. Evropska unija je tudi rekla, da ne smemo kršiti človekovih pravic da ne smemo teptati temeljnih pravic, tudi če se borimo proti terorizmu. Obstaja tudi potreba, da sodelujemo z ZDA in verjetno bo do tega sodelovanja prišlo. Zdi se, da je prišlo do resnih sprememb, kar zadeva ameriško politiko in politiko predsednika Obame. Prekinil je prejšnje teroristične prakse in spremenil je tiste politike, ki se borijo proti terorizmu. Takšen pristop moramo spodbujati in krepiti. To je stališče sveta. In s sodelovanjem z ZDA bomo dosegli to, kar si želimo vsi, namreč, da dokončno zapremo zapor v Guantanamo. Predstavnik komisije, izvolite. You, Hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj ponovim naslednje. Verjamem, da je v interesu vseh, da se zapor v Guantanamo zapre. Kot sem že rekel uvodoma, Evropska komisija pričakuje kar nekaj stvari. Upam, da se bo predsednik Obama držal svojih obljub. Gospod Šolc, naj se navežem na vaš prispevek. Poglavitna odgovornost za Guantanamo je v rokah ZDA. Vendar pa Evropska komisija tudi meni, da moramo mi kot Evropska unija zagotoviti ustrezno raven pomoči in rešiti moramo določene probleme. Sprejeli smo že zelo pomembne ukrepe, to smo storili mi, pa tudi predsednik Obama. Ministar je o tem že govoril. Gospod eh, Zemkas, zastavili ste vprašanje in naj vam nakratko odgovorim. Govorili smo o tem, da ne bomo več eh, uporabili nekatere metode zasliševanja in eh, to pozdravljamo. Kar pa zadeva gospoda Salafranko, Spraševali ste me, kaj je s tistimi priporniki, o katerih se še niso odločili, njihova usoda je še negotova. Verjamem, da bo administracija Obame raziskala teh 15 primerov in da bodo poiskali takšno rešitev, kot so jo že sprejeli v preteklosti. Evropska komisija še ni prejela poročila delovne skupine, tako da vam ne morem potrditi določenih navedb. Ampak nasplošno. Zdi se mi, da želimo enak, enakopraven proces za vse. In ob koncu še tole. Mislim, da moramo še naprej nadaljevati in podpirati usklajen pristop Evropske unije na tem področju in seveda bomo tukaj cenili prizadevanja Evropskega parlamenta. Hvala. Uh, Dobro, zapiram razpravo. In s tem prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer vprašanje za ustni odgovor. Svet in komisija, glavni cili za konferenco podgodbenic konvencije CITES. In najprej se obračam na avtorja, gospoda